Uh, thank you very much, Madam Chair. Honorable members of the- Hvala, gospa predsedujoča. Poslanci, hvala za to vabilo, da lahko danes tu spregovorim. Glede nedavno objavljenega mnenja, glede zahtev na podlagi člena triintrideset dve Konvencije OZN o pravicah invalidov v okviru EU. Tu gre predvsem za to, kako je to odraženo v kontekstu Evropske unije. In kako naj bi s tem obravnavali imenovanje in delovanje Evropskega okvira za spodbujanje, ščitanje in nadzorovanje izvajanja te določbe? To mnenje naj bi tu razdelalo zahteve iz člena 33.2 konvencije OZN, tako da bi to uredili v evropskem kontekstu. In pri tem tu obravnavamo vzroke, pravna vprašanja, glede tega, kdo naj bi bil v okviru, kako naj bi to oblikovali, imenovali. Ampak tu gre tudi za to, da bi bili intenzivno praktični pri tem izvajanju, da bi preučili, kaj mora storiti ta okvir in kako lahko to stori. Seveda je to mnenje rezultat zahteve Evropskega parlamenta. To je prišlo najprej iz tega odbora. Tako da smo veseli, ker smo lahko prispevali s pravnim znanjem delu parlamenta glede tega tako pomembnega vprašanja. Upamo, da lahko s tem mnenjem podpremo nadaljne priprave, priporočilo o izvajanju teh zahtev, še posebej, ko gre za delo tega odbora, to, kar je bilo objavljeno septembra lani. Verjetno ste slišali veliko krat, kako pomembna je ta konvencija pri prenovitvi invalidnosti, da je to neko vprašanje človekovih pravic. Ampak gre za spolnjevanje teh obljub, da bi dali tem invalidom pooblastila, da so enakovredni državljani, da sodelujejo, da so vključeni v te skupnosti. Zato pa moramo standarde iz konvencije uresničiti za invalide po celi Evropski uniji. No, ta naloga je precej obsežna, zato morajo biti številni akterji v to vključeni in temu zavezani. Ampak Evropski okvir mora biti tu osrednjega pomena zaščitanje in nadzorovanje izvajanja konvencije. Sveda imate okvir, velik pomen za Evropski parlament in za FRA, kajti mi smo člani tega okvira, oboji. Sedaj pa bi se osredotočili na štiri primere tega, kaj naj bi po mnenju agencije FRA potrebovali za to, da bi tu izpolnili konvencijo, ker je to povezano s statusom in učinkovitim delovanjem Evropskega okvira. Najprej, gre za pravno podlago tega okvira. Zato, da bi poskrbeli za preglednost, pravno gotovost in predvidljivost, Fra meni, da potrebujemo pravno zavezujoči akt, ki bi bil objavljen v radnem listu Unije. S tem bi imeli zadostno pravno podlago za ta okvir. To se lahko pokaže v različnih oblikah. Recimo ena možnost je, da bi revidirali obstoječi kodeks ravnanja, ki določa vlogo fokusnih točk in zastopanja v CRPD odboru. Potem je še ena možnost, da bi imeli medinstitucionalni dogovor. In tretja možnost je ta, da bi imeli neko odločbo, s katero bi pojasnili različne elemente ključnega delovanja tega okvira. Takšen pravni akt bi lahko pojasnil, kakšna je sestava tega okvira. Prepričana sem, da veste, da je sedaj sestavljen iz štirih organizacij. Imamo Evropski parlament, imamo Evropskega ombudsmana, imamo Evropsko agencijo za temeljne pravice in imamo tudi Evropski forum za invalidnost. In e, znotraj teh imamo Agencijo za temeljne pravice in Evropskega ombudsmana. Oba delujeta neodvisno v tem okviru, kot to tudi zahteva konvencija. Potem imamo še en pomemben element te sestave in sicer gre tu za odraženje teh elementov pariških vidikov, ko gre za oblikovanje in delovanje nacionalnih institucij za človekove pravice. Zlasti, ko gre za pluralizem in ko gre za vključitev različnih akterjev interesnih udeležencev pri tem procesu nadzora. In zato, da bi odrazili raznolikost teh povezanih družbenih skupin in akterjev, ki so vključeni v izvajanje konvencije, bi lahko razmislili o eni možnosti, da bi odrazili ta pluralizem. In sicer, da bi imeli posvetovalni odbor, preko katerega bi lahko okvir sodeloval z različnimi akterji. Potem tretji ključni element v mnenju. Ta se nanaša na naloge Evropskega okvira konvencije to lahko potem porazdelimo na tri glavna področja. In sicer gre za spodbujanje, zaščito in nadzor. Fra meni, da je glavni element teh treh področji element, ki bi ga lahko tudi pojasnili v pravni podlagi. V okviru spodbujanja imamo tu različne vrste dejavnosti. V nekaterih primerjih To že poteka v različnih delih okvira, gre za usposabljanje in oblikovanje veščin, gre za preučevanje stoječe zakonodaje, gre za stavljanje zakonodaje, zato da bi bilo to skladno s tem, potem gre tu tudi za pomoč Uniji pri oblikovanju in izvajanju konvencije. Drugič, glede zaščite Imamo tu lahko preiskavo in preučevanje pritožb, gre za možnost raziskav, zbiranja podatkov, gre tudi za ta pomemben vidik in sicer, da imamo preiskave, zlasti glede pobud na lasno roko v kviru in ko gre za teme, ki so povezni z izvajanjem CRPD. Glede nadzora, Imamo tu ponovno zbiranje podatkov, analizo, to lahko igra pomembno vlogo, potem imamo tudi razvoj kazalnikov, meril uspešnosti za ocenjevanje napredka pri izvajanju konvencije. Ampak seveda tu imamo tudi druga področja, kjer imamo stagnacijo ali pa celo regresijo v nekem časovnem obdobju. Potem še eno pomembno delovanje nadzora in sicer imamo aktivno udeležbo okvira. Procesu pregleda odbora CRPD vključno s tem periodičnim poročilom glede izvajanja konvencije Evropske unije. Potem četrti ključni element, ta se tesno nanaša na preučevanje določenih nalog. In tu je treba razmisliti o teh določbah zadostnih virov, zato da bi okvir lahko upravljal svoje delo. Tu gre za potrebo po teh zadostnih virih in to je bilo osvetljeno tudi odbor od SRPD in sicer smo to videli v sklepih tega odbora, kjer se omenja izvajanje konvencije v EU. V teh primerjih, ko pravni akt natančno določa, kakšne naj bi bile te naloge, Fra meni, da bi bilo zelo pomembno razmisliti o tem, če to tvori nove in dodatne naloge za člane Evropskega okvira kar bi mogoče pomenilo, da bi potrebovali dodatne vere. Torej, kaj naj se sedaj zgodi? Kje lahko najdemo navdih za to mnenje? Tu imamo sklepe odbora CRPD, kjer je govor o izvajanju konvencije v EU in tu vidimo te sklepne opombe, ki se nanašajo na okvir in na nacionalno ali evropsko izvajanje in nadzor. No, kot pri vseh sklepnih opaskah imamo tu različne akterje, ki so vključeni v spremljanje teh sklepov in upamo, da lahko to mnenje povežemo z nadaljnim izvajanjem priporočil zlasti, če govorimo o členu 33. Ampak seveda je treba poskrbeti za to, da je Evropska unija res skladna s CRPD. In zato je treba poskrbeti za to, da imamo pravi okvir za usklajevanje s CRPD. Ampak to ima širšo dimenzijo, kajti če imamo močno okvir za spodbujanje, ščitanje in nadzor izvajanja konvencije, s tem bi res močno poudarili, da Evropska unija jemlje svoje obveznosti glede človekovih pravic zelo resno, ker je CRPD prva mednarodna konvencija za človekove pravice in Evropska unija je poleg držav članic postala pogodbenica k tej konvenciji, zato je to pravi trenutek, da bi poslali jasen signal, da je Evropska unija zavezana temu, da bi imela vsa orodja, zato da poskrbi za učinkovito izvajanje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 imam nekaj komentarjev tudi v imenu kolega Adama, ki je trenutno na konferenci v New Yorku. Uh, nekaj nekaj mm, točk eh, temelji na priporočilih parlamenta, evropski okvir je bil jasno predstavljen, transparentno, vendar pa so nekateri deli, ki nas skrbijo. Naprimer, menimo, da tukaj manjka poglobljena analiza, ki jo je predstavil, ki jo je naredil Evropski parlament. Ehm, vključeni so bili tudi eh, drugi odbori v Evropskem parlamentu, ki so predstavili Eh, ta okvir. In vidite, da na strani 18, 26 in 27 je to zapisano. Menimo, da je to zelo presenetljivo, ta pristop. Želel bi tudi povedati, da je to notranja odločitev komisija, da bo vsega, ukrepala na tem področju. Ne vem pa, zakaj na tako arbitraren način. Ta okvir. Zakaj meni, da bi morali ukrepe zmanjšati? Eh, vse skupaj se bolj osredotoča na Uloga Agencije za temeljne pravice, ki z vsem spoštovanjem do agencije, mislim, da to ne zadošča in zato bi želel povedati, da um, kolega in jaz sva kritična do poročila, ki je bilo predstavljeno. Hvala. Hvala. Besedo ima gospa Inke Bišjute. tudi sama bi se želela zahvaliti Agenciji za temeljne pravice za mnenje o ureditvi spremljanja CRPD-ja in Evropske unije ter strukturo Evropskega okvira. Tokrat bi želela podpreti kolega Pluro Pluro povedati moram, da mnenje FRA o vlogi Evropskega parlamenta me skrbi in ga ne morem nikakor podpreti. Agencija dobro ve, da Evropski parlament ne meni, da je Evropska komisija ali svet bosta odločala vlogo Evropskega parlamenta parlamenta v tem okviru. To smo že omenili v resoluciji, ki smo jo sprejeli 23. maja 2015. Prepričan nas sem, da je Evropski parlament polnopravni član Evropskega okvira. Zato ima pravico, da sprejema svoje lastne odločitve o tem, kako bo uredil svoje delo katere odbore bo izbral za to, da, um, torej, da predstavljajo parlament v uh, tem evropskem okviru za spremljanje. Um, vemo, da uh, odbor peti ni dovolj, tudi empl, uh, pa um, odbor za socialne zadeve, libe odbor morajo biti vključeni. In tudi v bodoče bomo mi sami odločali o um, predstavnikih Evropskega parlamenta v okviru za spremljanje. In to bi bil moj moj prispevek, Evropski parlament je neodvisna struktura in sam se odloča, kateri eh, odbori ga bodo, ga bodo zastopali. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Kuneva. Izvolite. Karstapoli. Agapiti Kirja. Hvala. gospa Stiken, dragi kolegi, predvsem bi želela čestitati za delo, ki ga je opravila Agencija za temeljne pravice. Ta agencija je javna in ima zelo zanimive dokumente in sprašujem se, zakaj jih ne upoštevamo v večji meri želel pa bi vam, želel pa bi vam povedati tudi naše mnenje o tem dokumentu. V dokumentu so zapisane žal tudi očitne stvari. Zakaj žal? Glede na delo, ki je bilo upravljeno v Evropskem parlamentu in ki ga upravljamo v vsakodnevnem življenju, vidimo, da Evropska unija in zlasti svet in eh, komisija lahko morajo izvajati socialne politike, eh, tega ne storijo, se ne držijo svojih obvez. Ne moramo sedaj bežati pred dejstvom, da je ta konvencija, ki je zelo pomembna za družbo, da na njo gledamo kot na kot na samo en element. Komisija trdi, da elementi uh, za potreditev te konvencije so v pristojnosti držav članic. In če komisija ne namerava narediti nič za to, da bi države članice sprejele potrebne ukrepe, komisija ne bo nikoli Eh, prišla do tega, da bi razmišljala o zakonodajnem predlogu. Povedati moram torej, da je to nekoliko zahrbten mm, pristop. Ko govorimo o proračunu, je komisija nesposobna. Sedaj pa, ko govorimo o socialnih pravicah, nam pravi, da komisija ne more predlagati skupnih politik. Obstaja torej nevarnost, da ta konvencija, da se bo izvajala nepopolno in selektivno, da bodo to izvajali samo najbogatejše države v Evropi. In kot smo slišali, potreba po nekem zavezajočem ukrepu v Evropski uniji, to potrebo poudarja tudi mnenje, eh, je podarjeno mnenju Agencije za temeljne pravice. In to ne samo zato, da bi prisilila države članice, da sprejmejo ustrezne ukrepe, temveč zato, da bi pripravili teme, ki bi jih morali izvajati na evropski ravni. In ta obveza izvaja iz te, izhaja iz tega, da je Evropska unija podpisala konvencijo. Torej, menim, da v luči tega mnenja. bi morali izvajati pritisk, zato da bo komisija pripravila zakonodajno pobudo. Poleg tega Agencija za temeljne pravice poudarja potrebo po povezavi po nekih povezovalnih točkah v državah članicah in tem, da bi imeli mehanizme, da bi na nacionalni ravni lahko izvajali horizontalne in vertikalne ukrepe, kot je to predvideno v konvenciji. Sprašujem se, kako lahko izvajamo to konvencijo v državi, kot je recimo Grčija, kjer mehanizem za upravljanje, pa tudi socialne službe in pravice invalidov, Eh, trpijo zaradi politike vrčevanja. Torej, uničile so jih pravila vrčevanja in proračunske discipline. Dragi kolegi, konvencija CRPD in vse druga besedila, mm, ki varujejo vrčevanje, človekove pravice ne, se ne morejo izvajati, če ne bomo nehali z temi tragičnimi politikami varčevanja. Nikoli ne bomo mogli doseči enakomirno izvajanje teh ukrepov po Evropski uniji, dokler bomo imeli tako velike gospodarske razlike. Sedaj bi želela omeniti še eno zelo pomembno vprašanje, ki je tudi zapisano v mnenju agencije. Zlasti na strani, ki se ukvarja z sestavo in funkcijami evropskega okvira. Tam je zapisano, da je potrebno nuditi, redno nuditi informacije o izvajanju konvencije. Menim, da bi ta spletna stran morala biti neke vrste vzor. In to bi morala priznati tudi agencija. ki nima enake uloge drugih spletnih strani, drugih evropskih agencij. To bi morala biti stran, ki bi bila eh, zastavljena tako, da bi lahko brali tudi invalidi. Te informacije bi morale biti na voljo v vseh jezikih Evropske unije in tudi v taki obliki, da bi jih lahko brali tudi ljudje z invalidnostjo. Evropska unija bi morala na področju izvajanja konvencije OZN. To izvajanje je pravi preizkus za celotno Evropsko unijo. In če ne bomo prišli do enakega izvajanja po vseh državah Evropske unije, bomo imeli ekonomijo, ki bo škodila, škodila delavcu. Če pa bomo to konvencijo znali dobro izvajati, bomo naredili velik korak naprej za oblikovanje prave socialne Evrope. Najlepša hvala. Ali je prisoten kdo z komisije? gospod Tomo, morda želite se odzvati na, to, uh, na te kritike. Moji kolegi so tukaj. Prosim, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, in najlepša hvala. Eh, tudi vsem tistim, ki so spregovorili, vse smo vzeli na znanje. Žal naši strokovnjaki za ta dosije ne morejo biti, niso mogli biti ti danes tukaj z nami. Eh, kot veste, so v New Yorku na konferenci eh, sodelujočih in zato bomo mi zagotovili, da jim bomo posredovali vse vaše komentarje, ki jih bodo seveda upoštevali pri svojem nadaljem delu. Gospa Stickings, želite kaj dodati k razpravi? Izvolite. Najlepša hvala, najlepša hvala za vaše komentarje. Če začnem z gospodom z gospo Kuneva, ki je govorila o spletni strani. Spletna stran za ta okvir je bila je že pripravljena in je na voljo kot del spletnih strani Agencije za temeljne pravice. S skupno, skupnimi dejanji celotnega, um, celotne konvencije. Um, in imamo tudi različico za um, eh, gluhe osebe in celotna struktura je prilagojena standardov VTTO2. In eh, seveda imamo tudi elemente, ki so manj dostopni in eh, zelo bomo zadovoljni, če nas boste opozorili na njih, tako da bi lahko uvedli spremembe. Potem, glede drugih točk, glede zastopanost parlamenta v okviru, mislim, da pravna podlaga želi razjasniti um, članstvo, dejavnosti, naloge tega okvire, zlasti um, tudi um, o spremembah, ki so se dogodile o od začetka, eh, ko je svet sprejel to idejo leta 2012. In eh, seveda bomo vključili tudi druge odbore v okvir, ki bo imel um, ob, torej neko novo pravno podlago, ki bo odražala te spremembe. Eh, seveda sploh ne govorimo in ne želimo škoditi neodvisnosti parlamenta temu, ta pomemben eh, organ, eh, ki ima pomembne vloge, mora dobiti pravno varnost, ki bo podpiralo njegovo de delo za promocijo, varstvo in spremljanje izvajanja konvencije. Hvala. Običajno nismo tako ostri in točni pri razpravah v tem odboru, eh, kot smo bili tokrat. Naprej se veselimo že nadaljnih razprav in novih vsebin na to temo. S tem se zahvaljujemo vsem vam, ki ste sodelovali in nadaljujemo za točko 16 uvedba programa za podporo strukturnim reformom za obdobje 2017-2020. Če je gospa McCarthy z komisije tukaj prisotna, lahko kar spregovori, da nam predstavi komisijo delo teh reform. Ne, nikogar, ni nihče, ne želi besede. Sup. V redu, potem bo besedo dobil poročevalj gospod Čaba Sogor. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej bi želel želel izraziti mm, zadovoljstvo, da je v priporočilih evropskega semestra vključena tudi socialna dimenzija. E, konkurenčna podjetja in konkurenčna delovna mesta so nujna za nujno potrebna strukturnim reformam. In kot smo slišali v e, Evropskem parlamentu, samo, če bodo socialna dimenzija vključena v vse politična področja, bomo dosegli socialno Evropo. Potreba po reformah je še večja kot običajno, kajti rast je majhna in digitalna revolucija uh, vstopa v vse tradicionalne m, mm, področja. In zato, da bi lahko izkoristili ta nova področja, si moramo prizadevati za reforme pri izobraževanju, pri reforme trga dela in tako dalje. In zato uh, m, take eh, reforme bodo še bolj pomembne. Slabo izvajanje v državah članicah zlasti, kar zadeva socialne politike, predstavlja ovire za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Glede na razlike v razvitosti držav članic, bi nekatere države članice uh, morale potegniti več koristi od drugih in sedaj bom uh, da v primeru Munje, kjer je upravna zmožnost in um, oblikovanje strategij zelo majhno in uporaba strukturnih skladov, če bi imeli take strukture na voljo že prej, bi bila absorpcijska kapaciteta večja. Eh, kot 70 odstotkov v eh, obdobju 2007-2013 in ne bi izgubili toliko sredstev. Isto velja za nov programsko obdobje, glede na eh, pogojevanje pri uporabi iz teh denarja iz skladov in partnerskih dogovorov, če bi imeli tak podpor, potem ne bi imeli takih zamud. Oziroma zamude ne bi bile tako dolge. In sedaj bi želel načeti še nekaj vprašanj, ki zadevajo komisijo, če je tukaj kdo, ki jim bo prisluhnil. Prve imamo kompleksnost v tem uh, predlogu, kaj ti uh, eh, pokriva različne sklade, pa tudi evropski semester kako nameravate eh, rešiti to kompleksnost, kako boste razdelili odgovornosti v komisije glede izvajanja teh eh, skladov. Drugič, kako boste zagotovili, da lokalna uprava lahko ima tudi korist od tega pomoči, ne pa samo centralna vlada. In tretjič, glede na to države članice imajo na voljo tudi tehnično pomoč za strukturne sklade, za financiranje uh, določenih dejavnosti, ka, kako se bomo izognili dvojnemu financiranju. Hvala. Najlepša hvala. Tukaj imamo neke vrste exit, izhod, ne pa brexit. Kajti nimamo tako polnega, uh, polnega seznama za govor kot običajno gospa Harkin, ki predstavlja skupino ALDE, bi morda želeli besedo. Izvolite. Eh, zagotovo imamo ta exit. In pošteno gledala sem želela slišati danes do povdne predstavitev komisije in potem sem želela zastaviti vprašanja. In nova sem pri tem dosjeju, prebrala sem na hitro dokumentacijo, menim, da bo to opravi korak v pravo smer. Države članice imajo na voljo tehnično pomoč in znanje pri grajenju uh, svojih uh, zmogljivosti. Določene države bodo imele večjo korist, vendar pa bodo vse države članice imele priložnosti za to, da bodo imele koristi od tega predloga. Ravno tako mislim, da tukaj govorimo o ekonomiji obsega, tukaj v tem odboru govorimo o pogosto o najboljših praksah, od tega, da se moramo od tega naročiti in tukaj to formaliziramo in strinjam se z gospodom uh, Sogorjem, da uh, je dobro, da imamo tukaj povdarek na socialne eh, vprašanje in uh, vi ste omenili uh, Brexit, čez en teden se bodo uh, prebivalci Združenega kraljestva odločili in kakorkoli se bodo odločili, upam, da se bodo odločili vsekakor, da ostajajo, si je iz tega treba nekaj naučiti. In to je, da če evropski narodi ne vidijo vizije socialne Evrope in to, da se socialna Evropa resnično izvaja. Uh, In pripadnost Evropi ni tako močno, kot bi morale biti. In še moj končni komentar, govorimo o strukturnih reformah in sama sem zaskrbljena vedno, ko slišim to besedo. Kaj ti zanima me, o čem točno govorimo? In lahko govorimo z dvema različnega človeka iz, iz dveh različnih uh, političnih eh, perspektiv in dobiš dve različna, dva različna odgovora. Da, vsi, ko govorimo, potrebujemo strukturne reforme, um, ne govorimo vsi o isti zadevi. In mislim, da je to nekaj, kar je treba razjasniti. Um, opravičujem se, če moje znanje na tej, o tej temi omejeno, ampak kot sem povedala, sem upala, da bom kaj več slišala od komisije in potem bom lahko več prispevala k razpravi in eh, veselim se tudi sodelovanja z poročevalcem gospodom Sogorjem. Okay, uh, v redu, gospod Pirinski je. Ali bi najprej prisluhnili komisiji, preden podaste svoje predloge. Sedaj imamo gospo Mary McCarthy tukaj z nami. Damo vam minutko, da se usedite, potem pa bomo z veseljem prisluhnili vašim uvodnim besedam, vaši predstavitvi. Začnite takoj, ko boste pripravljeni. Prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala za povabilo na današnjo sejo, da pri predstavim program za podporo strukturnim reformam. Brez nadaljnega uvoda želim takoj začeti s to predstavitvijo in vam predstaviti naš predlog. Komisija je novembra lanskega leta sprejela predlog, za program za strukturne reforme in to je del eh, svežne evropskega semestra. Utemeljitev za ta program je, da se zapolnijo vrzeli pri izvajanju v državah članicah pri strukturnih reformah, na področju strukturnih reform. Strukturne reforme, o katerih govorimo, so predvsem reforme v kontekstu priporočil za posamezne države, vendar to ni omejeno na ta priporočila. Torej, podpora je v obliki tehnične pomoči državam članicam, torej tudi tehnična pomoč eh, za izvajanje zakonodaje EU. Um, potem kršitve potem procesi upravljanja, naprimer v zvezi z energetsko unijo in unijo kapitalskih trgov. Torej to ni omejeno samo na priporočila za posamezne države članice. Podpora, ki jo načrtujemo v tem kontekstu, je prikrojena državam članicam in se nudi na zahtevo držav članic. Eh, torej, predvsem je to treba uskladiti tudi z upravnimi zmogljivosti na kraju samem. Mandat, mandat, ki ga imamo, ne vključuje le te vrste podpore, torej za izvajanje strukturnih reform, temveč tudi podporo v povezavi z učinkovito uporabo strukturnih skladov. Trajanje tega predloga je predvideno za štiri leta, 2017 do 2020 in eh, predvidena vsota za ta predlog je 142 eh, milijonov 800 tisoč evrov. Sedaj pa nekaj o ciljih tega programa. Splošni cilj je, da je, in to tudi piše v tem prodlagu, pro, programu, je, da se krepi zmogljivost držav članic za strukturne reforme, ki spodbujajo rast in sicer z učinkovito eh, uporabo strukturnih skladov da se premaknemo od splošnih ciljev k specifičnim ciljem. Specifični cilji so podpora nacionalnih eh, organov na različne načine. In sicer podpora, da se pomaga državam članicam, da oblikujo reforme na osnovi prednostnih nalog. To je potem tudi pomoč za izboljšanje zmogljivosti za izvajanje eh, reform na celovit način, potem gre za opredelitev in izvajanje ustreznih procesov in metodologij na osnovi najboljših praks. Želim poudariti predvsem tudi to točko, kajti ideja najboljših praks je seveda ideja, ki že obstaja, ampak eh, to naj bi eh, eh, Torej, povdarjamo predvsem praktičen vidik, da bi države članice res eh, začele posnemati eh, dobre prakse iz drugih eh, držav članic. Eh, torej, gre predvsem tudi za izboljšanje upravljanja človeških virov. Torej, postavlja se vprašanje, kakšno podporo načrtujemo v okviru te tehnične pomo pomoči v tem programu. Podpora je v zagotavljanju pomoči državam članicam organov držav članic na več načinov. To eh, lahko poteka neposredno preko naših strokovnjakov. Imamo strokovnjake za določena področja in imamo seveda tudi strokovno znanje v komisiji, ki se lahko uporablja v korist držav članic potem imamo možnost zagotoviti misije strokovnjakov države članice, ti, ki take misije se lahko uporabijo za diagnozo eh, problemov in da se, da se dogovorimo z državami članicami za najboljši pristop. Če so države članice v fazi oblikovanja reforme in še niso sprijele odločitev o reformi, je se lahko nudi strokovno znanje na seminarjih, tako da se pove, kakšen je najboljši način izvajanja reform. Lahko se tudi vključijo reforme v upravo držav članic, naprimer strokovnjaki za določena področja, ki um, potem nekaj časa delajo v administraciji v državah članicah, naprimer za energetiko, za obdavčitev in tako naprej. In dodatno k temu bi, sprejim, bi podpisov, sklenili tudi pogodbe z mednarodnimi institucijami, da bi zagotavljali določene storitve za države članice. Potem tudi pri javnih naročilih lahko pripravimo pogodbe eh, oziroma nudimo strokovno znanje za oblikovanje ustreznih pogodb. Eh, cilj tega podpore. Cilj podpore je zelo širok, pokriva eh, številna področja, ki pokrivajo, ki mm, vključujejo in tu so napisana, eh, torej davčni sektor, eh, potem upravljanje javnih financ, pobiranje davkov, reformo javne uprave, potem reforma pravosodnega sistema, um, ukrepe proti pranju denarja in proti goljofijam. Potem pri rasti gre za reforme za izboljšanje poslovnega okolja, podjetniškega okolja. Potem pri trgovini neposredne naložbe, eh, trajnostni razvoj in tako naprej. To je zelo široko področje in tu smo vključili tudi podporo pri eh, politikah trga dela, socialna varnost, socialno blagostanje, kmetijsko področje in nov element, ki je vključen, je podpora um, na finančnem sektorju. Now, um, how is the Ampak in kako se lahko mobilizira ta podpora in sicer na zahtevo države članice. Samo tako tu želim povdariti, da ni nekega usiljevanja eh, podpore z naše strani. Uh, torej prošnja za podporo je prostovoljna. Države članice naredijo prvi korak. Vendar zagotavljamo določene smirnice glede vrste podpore, ki bi bila um, zaželena v določeni državi članici ali razpoložljiva. In tri je dejavniki sprožitve eh, tehnične pomoči so. Torej, to so programi za gospodarsko prilagoditev, to so države, ki so v teh programih. Tu gre za kontinuiteto tega, kar se je delalo v preteklosti z delovno skupino za Grčijo in za eh, Cipr. Da ti dve državi imata do, neposreden dostop do tehnične pomoči in sicer v okviru izvajanja programov makroekonomskih prilagoditev. Am, ampak to želimo razširiti na vse države članice v kontekstu izvajanja reform in gospodarskega upravljanja. Tako kot sem že rekla, če eh, obstajajo priporočile za posamezne države, je to tipično področje za to, da se prosi za tehnično pomoč ali potem tudi začetek uvajanja kapitalske unije, energetske unije. Vse prošnje iz teh področji bi bile eh, primirne za sprožitev tehnične pomoči. Je pa še tretje področje, ki je med temi dejavniki sprožitve tehnične pomoči in sicer so to reforme, ki jih države članice začnejo izvajati na lastno pobudo. um, torej reforme, um, ki so posebej pomembne za posamezno državo. E, reforme, ki jih želijo države izvesti v določenem časovnem obdobju. Ko dobimo prošnjo iz države članice, potem to zahtevo oziroma prošnjo analiziramo po določenih kriterijih. Kriteriji, ki jih uporabljamo pri analizi prošen so nujnost problema država članica. Ima naprimer rok, da do katere mora izvesti določeno strukturno reformo in to je potem nujna zahteva. Država članica ima mogoče težave ali izziv ki ga je treba rešiti bolj dolgoročno. Strukturne reforme trajajo določen čas, kot vemo. Zato bomo torej analiz, analizirali eh, probleme, tudi globino težo teh problemov. Eh, potem države članice mogoče potrebujejo tehnično pomoč za določeno področje trajnostna rast, trajnostna energija. In Naša pozornost velja tudi socioekonomskim indikatorjem in splošni zmogljivosti, um, administrativni zmogljivosti. Če država članica um, želi tako pomoč, potem ocenjujemo tudi zmogljivost v državi članici za absorpcijo te tehnične pomoči. Nočemo preobremenjevati držav članic z veliko tehnično pomočjo tehnično pomočjo, če na kraju samem ni možnosti za uporabo, za absorpcijo te tehnične pomoči. Sedaj pa nekaj o finančni ovojnici pod, programa za podporo strukturnim reformam. Tako kot sem rekla, um, um, predvidevamo um, namenjena sredstva in sicer 142,8 milijona evrov. In ta sredstva, ta ovojnica naj bi pokribala celotno štiriletno obdobje. E, in e, so to sredstva, gre za prerazporeditev pre, um, sredstev iz dveh skladov. Um, um, to so. Um, Torej, ne, ne, preč, ne um, prosimo države članice za nov denar za ta program, temveč gre za prerasporeditev sredstev iz obstoječih skladov. In ne dotikamo se tudi dodelitev sredstev za države članice iz teh skladov. To prihaja iz um, tistega dela skladov, ki je namenjen tehnični pomoči. Eh, ta sredstva se razdelijo takole. Iz rubrike 1B 112,2 eh, milijona in ta znesek prihaja iz ISF-a, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz kohezijskega sklada potem iz um, rubrike 2 um, 36 milijonov in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Um, dodatno k tem skladom, ki so na razpolago in dodatno k prerasporeditvi eh, sredstev, pa obstaja možnost za države članice, da vrnejo, um, um, neuporabljena sredstva iz teh skladov in se uporabijo za ta namen. 25. člen uredbe predvideva, da države članice lahko, če tako želijo, um, retransferirajo sklade um, v komisijo in SRS. En primer za to, in to se že uporablja za države, kjer se izvaja program za makroekonomsko prilagoditev, grške oblasti so vrnile 15 milijonov um, delovni skupini za Grčijo in to naj bi se uporabilo potem za zagotovitev tehnične pomoči. In letos so grške oblasti vrnile 30 milijonov SRRS-u za um, to, da se sprejmejo, sklinejo pogodbe za tehnično pomoč, ki je namenjena tej državi. Torej, to je instrument, ki omogoča vrnitev sredstev komisiji in ta eh, možnost je bila razširjena na vse države članice. Uh, how will the um, SRSP be implemented? Kako bomo izvajali SRSB? In sicer v okviru finančne uredbe EU. To pomeni, da za izvajanje ERSB predvidevamo večletne delovne programe, ki bodo določili strategijo, ki jo bomo izvajali izvajali pri tehnični pomoči, ki jo zagotavljamo. Razen tega bomo tudi opredelili cilje, ki jih želimo doseči, potem tudi prioritete um, financiranja na relevantnih političnih področjih in pri večletnih eh, finančnih programih um, predvidivamo posebne ukrepe torej 142,8 milijona je predvidenih za, za štiri leta. Ampak v vsakem letu bo namenjen določen znesek izvajanju tehnične pomoči v tem določenem letu. In ta znesek bo temeljil na prošnjah, ki jih bomo prejeli v določenem letu. Trenutno ne moremo reči, koliko bo uporabljeno v določenem letu. Um, Pri Grčiji in pri Cipru eh, je teh pročen razmeroma malo, ampak potem se je pa to zviševalo. Zato pričakujemo, da bomo začeli z nižjimi zneski in da se bodo ti potem povečevali v teku teh štirih letih. Um, now let me say something about the coordination. Nekaj o koordinaciji in komplementarnosti. V kontekstu zagotavljanja tehnične pomoči seveda vimo, da tehnična pomoč že poteka v drugih kontekstih. Tehnična pomoč že poteka v kontekstu različnih skladov, poteka preko pri, v drugih delih komisije in tudi v državah članicah. To, kar poudarjamo pri izvajanju tega pro, programa, je, da nočemo podvajan, prekriban s tehnično pomočjo, ki že obstaja. E, sredstva, ki so na razpolago, želimo uporabiti na najboljši način. Zato eh, je potreben postopek usklajevanja in komplementarnosti. Se pravi, v kontekstu prošen, ki jih bomo prejeli, prejemali, bo prvi odziv na to prošno ta, da preverimo in se uskladimo z drugimi deli komisije in tudi z državami članicami, ali se že nudi tehnična pomoč za določeno področje. Cilj tega je, da se preprečijo podvajanja in prekrivanja. Torej, poudarek v tem kontekstu je, da želimo zagotoviti dodano vrednost. Nadaljni element predloga pa je, kaj ti eh, vsota, ki jo uporabljamo, je razmeroma nizka v kontekstu vseh razpoložljivih sredstev za financiranje projektov iz skladov EU to, kar z, želimo doseči s tehnično pomočjo, je, da se um, vzpostavijo sinergije, torej da se zapolnijo verzeli, ki obstajajo, da ugotovimo, ali so področja, eh, kjer bi ta tehnična pomoč povečala to, ta sinergijski učinek. In druga stvar, in da bi to dosegli, Eh, vzpostavljamo mehanizem koordinacije. To je notranji mehanizem v komisiji, eh, ki naj bi zagotovil, da, vem, da bomo videli, kaj, se, kaj že obstaja in kje so brzili. Gre tudi za koordinacijo eh, glede tega, kaj bi lahko državam članicam ponudile kot tehnično pomoč mednarodne organizacije. Torej, nočemo posegati v morebitne že obstoječe pogodbe med državami članicami in mednarodnimi organizacijami. In še ena točka, ki jo želimo poudariti v kontekstu izvajanja tehnične pomoči, je ta, da tehnična pomoč se ne zagotavlja samo na zahtevo držav članic, temveč tudi odgovornost, pristojnost za uporabo tehnične pomoči, za pomoč izvajanja reform v državah članicah, je v rokah držav članic. Torej dejstvo, da se nudi tehnična pomoč, ne posega v načelo subsidijarnosti držav članic pri izvajanju strukturnih reform. To, kar upamo in to je pomemben element, je, da tehnična pomoč, ki jo zagotavljamo, da je to nekaj uporabnega in da se tudi uporablja. Ne gre za to, da bi pripravili samo poročilo, ki potem konča v nekem predalu, temveč gre za nul ponudenje, ponudbo konkrete, konkretne tehnične pomoči, ki se lahko uporabi v državah članicah. E, torej, države članice um, morajo čutiti um, um, zavezanost um, temu, torej, da so same eh, lastnik eh, tega. Um, ta predlog predvideva tudi kazalnike in eh, ocenjevanje. Če uh, nudimo tehnično pomoč, moramo seveda tudi ocenjevati učinkovitost te tehnične pomoči, kajti zagotoviti moramo, da s tem dosegamo cilje. Zato predvidevamo stalno spremljanje. Um, tako da se res um, uresničuje to, kar je bilo obljubljeno. Um, ukrepi, e, v okviru kvantitativnih kazalnikov, ki jih imamo v programu, vključujejo zagotovitev strokovnjakov, e, ukrepi usposabljanja, ki se izvaja v državah članicah, naprimer seminariji, to eh, je to, kar eh, so naši izdelki te tehnične pomoči. Potem eh, kvalitativni kazalniki vključujejo povratne informacije, feedback, tako statičen kot dinamičen in učinek pomoči. Torej to, kar želim tu poudariti, je, da ne gre samo za to, da se zagotovi pomoč in da se to tam konča, temveč gre nam tudi za evalvacijo, za ocenjevanje. Kaj ti tako naj bi zagotovili, da so deležniki zadovoljni s tehnično pomočjo. In razen tega tudi želimo videti, ukoliko eh, se ta tehnična pomoč v državah članicah res uporablja in koliko pomaga. Eh, ta evalvacija ocenjevanja je za nas pomemben del tega postopka, ker je to nov program. Pri eh, ocenjevanju predvidevamo tudi nek umestni pregled leta 2018 in potem ob koncu štiriletnega obdobja predvidevamo ex post evalvacijo leta 2021. Where are we with the proposal? Um, kako dalec smo zdaj s tem predlogom? Um, ta predlog je bil sprejet v Kureperju 28. maja in sicer po več tehničnih sestankih uh, skupine v okviru Sveta za finančna vprašanja. Ugotovili smo tudi, da je e ESI 30. marca posredovala mnenje in odbor Rigi 8. aprila. Zadnja točka je ta. Sedaj je predlog v Evropskem parlamentu. Odbor Rigi je pristojni odbor, več pa je pridruženih odborov. predvidivamo eh, seje tudi z drugimi parlamentarnimi odbori v naslednjih mesecih. Nekaj, kar želim povdariti pri tem eh, predlogu, je, da je predvideno, da naj bi financiranje bilo zagotovljeno od 1. januarja 2017 dalje, tako da bi eh, lahko začeli izvajati ta štiriletni program že na začetku naslednjega leta. Zato bi bilo pomembno, da bi imeli tehnično razpravo o tem predlogu, tako da se tudi zagotovi spoštovanje tega roka. In zato sem danes tu in bom rada odgovorila na vprašanja skupaj s kolegi na moji levi strani. to sta strokovnjaka predvsem za pravno vprašanje, en kolega in drugi kolega je pristojen za proračunsko vprašanje. Vsi bomo radi odgovarjali na vaša vprašanja. <coughs> Hvala. Mi smo začeli, preden ste prišli, tri minute preden ste prišli v dvorano, smo začeli s to razpravo. Se pravi, da bomo še enkrat začeli. Gospod Götjer je spreto, eh, gospod Pirinski ste vrsti naslednja, ampak jaz bi se vrnila na poročevalca gospoda Sogorja in na gospod Šojdorovo in jo sprašujem, ali imata mogoče kakšna vprašanja in tudi gospa Harkin, tu so poslanci, ki so že govorili, ali ste zadovoljni ali želite še kaj eh, vprašati, gospod Sogor. Beseda je vaša. Hvala za to predstavitev. Imam dve vprašanje. Prvo vprašanje je um, to je zelo komplicirano vprašanje, kaj ti pokriva eh, sklade ESE e in e ESI in tudi Evropski semester. Kako si želite predvsem razdeliti pristojnosti um, glede finančnih vprašanj in kako naj bi uh, lokalne in regionalne oblasti tudi imele uh, korist od tega in ne samo centralna, nacional, ne samo centralna nacionalna raven. Gospa Harkin, eh, ali želite še kaj pripomniti? Ne, mogoče bom na koncu razprave. Eh, sedaj moram kratko zapustiti dvorano, ampak se bom vrnila. Sedaj pa je torej na vrsti gospod Gutjeres, priprosim. Hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala predstavnici komisije. Več dvomov imam glede tega predloga. Menim, da je sicer ponudbe tehnične pomoči na splošno nekaj dobrega. Samo vprašanje se glasi, kako naj bi to konkretno zgledalo. E, torej, imamo določene tehnične dvome. Če, e, ko bodo posredovane zahteve, moramo pravzaprav spremeniti zakonodajo, da bo to še eh, sodilo v okvir. Ta okvir moramo prilagoditi. Eh, lokalne, regionalne oblasti se morajo nekako prilagoditi, da bodo lahko uporabile te sklada. Razen tega imamo večletni finančni okvir. Vse to je treba prilagoditi, da bomo lahko utemeljili te prerasporeditve vendar ne gre samo za tehnično pomoč, temveč eh, tudi politično podporo. Um, ISF, e potem sklad za regionalni razvoj imamo. Um, o tem smo že vodili razpravo. Spre, um, kajti eh, vse to vodi tudi določenih sprememb v strukturnih skladih. m, mm, tehnična plat. Strukturales. Torej, em, tu gre torej za sredstva iz strukturnih skladov za tehnično pa tudi politično pomoč v okviru evropskega semestra. In mislim, da so določeni politični pomisleki. Prvo, ko govorimo o skladih za pomoč državam pri izvajanju strukturnih reform eh, potem je treba omeniti tudi predloge, ki smo jih že obravnavali pred nekaj leti v zvezi z gospodarsko krizo. Eh, torej, seveda je treba kompenzirati negativne ciklične krize, postopke. E, torej, potrebujemo nek sklad za gospodarsko in tudi socialno pomoč. In tu se postavlja nek problem. In jaz ne vem, ali je to politični problem, ali je to socialni problem, tudi problem v zvezi s pripadnostjo določenim državam. Moramo uh, reformirati koncept reform, kajti mnogi državljani, predvsem v sredozemskih državah, kjer uh, so izvajali stroge ukrepe, uh, vidijo tehnično pomoč predvsem kot eh, krajšanja, kot reze, kot to, kar omejuje državo blagostanja. In če je sedaj predviden nek sklad za, izvajan, za podporo izvajanja reform v državah članicah, je zadržek v uh, Eh, državah članicah velik, ne samo v sociali, skupini socialistov. Torej, treba je definirati koncept reform, strukturne reforme ali reforme, ki jih je treba izvajati v državah članicah in jaz se popolnoma strinjam s tem, te reforme morajo biti socialno odgovorne, ki um, spremljajo razvoj gospodarstva in ki konec koncev tudi nadomeščajo ekonomske in socialne spremembe za ohranitev države, države blagostanja. Vendar eh, državljani ne verjamejo v to. Ne verjamejo, da eh, reforme, ki jih spodbuja Evropska unija, eh, imajo te značilnosti in sicer, da bi, bili social, da bi bile socialno vzdržne in da bi posodobile državo blagostanja. In zato to vodi potem do odpora, tudi pri meni, kajti konec koncev menim, da je potrebno ugotoviti, da v Evropskem semestru gre za gospodarsko upravljanje Evrope in treba je na nek način usklejevati strukturne reforme, ampak to moramo storiti s pogledom na cilje. Pogosto je evropski semester bil um, uporabljen kot neke vrste copy and paste. Eh, copy and paste. In v, potem je prišlo predvsem do tega, da so se zmanjšale socialne pravice in tako naprej. In tega ne smemo dovoliti. In če eh, je ta program spet usmerjen v to, da preuzimamo določene reforme in jih prenašamo iz ene države v drugo, potem to ne bo eh, izvedljivo. En primer želim navesti. Torej, reforme za posamezne države, ki so bile predlagane. Do majhnih reform prihaja. V zadnjem času Barozovega mandata so reformirali tudi pokojninske sisteme. Torej, šlo eh, je eh, predvsem za poenotenje med državami članici, članicami, kjer pa so velike razlike, demografska situacija je drugačna, trg dela je dru, drugačen in um, tehnična pomoč ne sme um, poenotiti tega, kar se ne da poenotiti, kajti gospodarstvo je na različnem nivoju in tako naprej. Um, če se vzamejo sredstva iz enega sklada in jih namenjajo namenjajo drugemu za tehnično pomoč, potem se mi zdi, da je to lahko tudi napaka. In da se to dogaja brez nadzora, oziroma če niso eh, definirani cilji ex ante kot politični cilji, je to napaka. In razen tega ne sme priti do Eh, kopira in prilipi, do sistema kopira in prilipi. Eh, kajti situacija v državah članicah je različna in problemi so različni, moramo biti zelo previdni, da se euroskepticizem, ki tako in tako že prevladuje v državah članicah, eh, se ne bo še okrepil. Hvala. Še eno vprašanje je, ampak mogoče želite kar odgovoriti. Najprej bi omenila financiranje. Torej, če želimo priti do financiranja, si najprej lahko zastavimo vprašanje od samega začetka. V teh hudih ekonomskih časih države nimajo apetita, da bi povečale financiranje, tako da je zelo težko dobiti novo financiranje. Zato smo si tu zastavili vprašanje. Glede tega, kje naj bi dobili finančna sredstva, tu naj bi preučili tudi rezervna sredstva pri obstoječih finančnih sredstvih, preučili smo razne razdelke, da bi videli, kje imamo lahko še kakšna dodatna sredstva, potem smo preučili vse razdelke, opravili smo analizo To so storili naši strokovnjaki za proračun v zadnjih letih, so preučili rabo sredstev v različnih razdelkih v primerjavi s pragovi, ki so na voljo. Potem smo upoštevali tudi povečanje financiranja za različna področja, glede na ravni, ki so bile povečane, zato da bi pravzaprav upoštevali dodatne zahteve In rezultati te ocene so pokazali, da če si pogledamo preteklo rabo sredstev in če si pogledamo to, da bi omogočili povečane potrebe na teh področjih, ja, res je, to je bilo nekaj sredstva na voljo v razdelku 1b, tako da smo lahko vzeli nekaj sredstva, da bi jih uporabili za ta namen. To je temeljilo na analizi glede rabe preteklih trendov, poštevali pa smo tudi pričakovana povečanja v sedanjem programskem obdobju, torej dodatne potrebe držav članic. In potem je bilo ocenjeno, da bi lahko tak znesek vzeli, ne da bi s tem posegli v potrebe na teh zadevnih področjih, potrebe glede financiranja, in drugi sredstvi. Torej, to je temeljeno na dobri analizi, to je nekaj. Potem drugo, kar bi rada poudarila. Res je, sredstva se dodelijo za določena področja. Sedaj smo tu vključili še druga področja, kot tekstu pomaganja s tehnično pomočjo, ampak če si pogledamo takšna področja, ki so zajeta v teh sredstvih in drugih, potem imamo tudi prekrivanja na teh področjih, ki bodo tu zadevna. T tako da tu govorimo le o določenih sredstvih, ko gre za razširitev možnosti tehnične pomoči. In tu govorimo o takšnih področjih, kot so finančni sektor, prav tako bi tu upoštevali tudi to dejstvo, da porabljamo tehnično pomoč in tako bi lahko sredstva namenili tudi za tehnično pomoč, ko gre za migracije in s tem povezana vprašanja. Res je, to je predvsej pomembno sedaj. Kaj pravim pravzaprav? Tu imamo prekrivanja med tem, za kar naj bi uporabili sredstva in za to, za kar se bodo uporabila ta sredstva. In tu ne vidim nobenih tren, ko gre za ta področja, kjer naj bi se to uporabilo. No, glede lokalnih in regionalnih prednosti pa je res, da če si pogledamo, kako delujemo, kako je predvideno delovati vidimo, da zaradi narave našega dela zahtevamo, da bi v državi imeli le en centralni organ, s katerim se ukvarjamo, zlasti, ko gre za vloge za tehnično pomoč in pošiljanje letih. Pak te zahteve za tehnično pomoč lahko pokrijejo vsa področja v neki državi. Torej recimo To lahko pokrije regionalna in lokalna vprašanja. Recimo primer tega, kako to deluje. Recimo ena izmed glavnih področji intervencij podpore in tehnične pomoči v preteklosti je bila javna administracija. Torej, treba je bilo izboljšati javno administracijo, delovanje te administracije, upravljanje. To je bil pomemben del dane tehnične pomoči v preteklosti. In to se ne nanaša le na jadministracijo na centralni ravni, ampak gre tudi za jadministracijo na regionalni in lokalni ravni. In če si pogledamo takšna področja, kjer bi lahko imeli tehnično pomoč, tu gre za različne vrste reform v državah. Na centralni ravni, na drugih ravnih na lokalni, regionalni ravni. Torej, kjer je to organizirano in občutek imamo, da tudi če je upravni del na centralni ravni, to ne vpliva na to, kje v državi članici se izvede tehnična pomoč. Torej, ko imamo koordinacijo na centralni ravni, ko dvostransko urejamo te zahteve po tehnični pomoči, se tu ukvarjamo z specifičnimi organi. Z njimi smo v stiku, to so organi, ki so odgovorni za določeno tehnično pomoč. Torej, toliko glede tega odgovora na to vprašanje o lokalnih in regionalnih prednostih. Sedaj pa glede vprašanja vsebine. kako mi delujemo v tem kontekstu? Pravzaprav imamo specifično porozdelitev dela, glede na to, kako delujemo. Vzamemo sprejete reforme na ravni držav članic. To je dogovor, ki pa ni v naši domeni. Tako da države določijo prioritete v drugačnem kontekstu. Torej, države se strinjajo glede strukturnih reform in to je potem sprejeto. Potem pa, če se države strinjajo glede strukturnih reform in če potem želijo dobiti našo pomoč, da izvedejo te reforme, potem je to domeni držav članic. Torej, če države nočejo naše pomoči, potem nas ne zaprosijo za to pomoč kar pomeni, da se nek način ne spuščamo v politično razpravo, če me razumete. Mi delamo na tehnični ravni. Mi se ukvarjamo s tehnično pomočjo in samo s tem. Potem še nekaj, kar sem želela omeniti v tem kontekstu. Gre za naravo tehnične pomoči. Za nas to ni ureditev vsega na enem mestu, ni čudežne rešitve za neko določeno tehnično pomoč. To, kar deluje v eni državi, mogoče ne more delovati v drugi državi. In mi ne delujemo na tak način. Torej, ko mi dobimo zahtevo po tehnični pomoči, recimo v okviru neke reforme, je naš prvi odziv ta, da se usedemo z državo, z organi te države, da bi razumeli, kaj želi država pravzaprav doseči. Lahko da že imajo neko idejo o tem, kako naj bi oblikovali reformo, lahko pa da ne, da ne vedo. Potem lahko predstavimo izvire za oblikovanje reform. Države pa so tiste, ki se na koncu odločijo. Nič se država ne usiljuje, ko gre za oblikovanje reform. Podobno, ko gre za obliko tehnične pomoči, ki se da na voljo neki državi. Tudi to je v diskricijski pravici držav članic. Recimo, Recimo, konkreten primer. Ena država je želela podati zahtevo, da bi ponovno preoblikovala svoj sistem socialne varnosti, da bi imela tudi schemo minimalnih prihodkov. To je socialna schema, zato da bi poskrbeli za to, da imamo določne minimalne prihodke v tej državi. No, glede na to zahtevo smo najprej takoj videli, kaj naj bi, s kakšnim vidiki naj bi opredelili ta sistem. To država naredi, mi tega ne narekamo, država sama opredeli minimalni prihodek. Potem mi v takšnem primeru pročimo različne dobovitelje, ki lahko državam pomagajo. Ne pravimo, da morajo izbrati tega ali onega ponudnika storitev. Državam damo izbiro, da se same odločijo, katerega ponudnika želijo imeti za neko določeno strukturno reformo. Torej, države so vedno tiste, ki imajo diskrecijsko pravico. Ni ene rešitve za vse. Po drugi strani, prav nasprotno, moje izkušnje so bile, da, ko govorimo o najboljših praksah, so neke najboljše prakse v eni državi posem drugačne kot v drugi državi. Torej, to, kar deluje v eni državi, če si pogledamo vse vidike na terenu, okoliščine, lahko rečemo, ja, neka druga država je to storila tako, ampak to ni nek ozorec, ki bi bil primeren za vas v vašem primeru. Torej, vi imate to diskrecijsko pravico, da odločate vse, o vidikih, ko gre za izvajanje strukturnih reform. Torej, na naši strani ni ustrajanje o tem, da bi imeli nek model. To je pa vsem diskricijski pravici zadevni držav članic. Ne vem, če sem s tem odgovorila na vaše vprašanje ali ne. Mislim, da bomo dali besedo gospodu Perinskemu za zadnje vprašanje. I have much more than a question. Ja, več kot le eno vprašanje imam, predsedujoča. Ta cel predlog uredbe se mi zdi zelo provokativen in mislim, da tu potrebujemo veliko več pozornosti tudi v tem odboru. Veliko več kot bi lahko storili, zdaj, ko vidimo ta eksodus članov izvorene. Potem pa gre tu za različna vprašanja, do katerih prihaja zaradi tega predloga. In tu smo slišali veliko razlag strani McGregor, mislim da. Tako v njeni prezentaciji, kot v njenih odgovorih. In to je še ena plaz dodatnih vprašanj. Za začetek moram reči, da tudi, če si pogledamo te besede komisije, ko gre za rabo teh sredstev, se to vzame iz enega konteksta in postavi v drug kontekst. Ta sredstva, ki se tu omenjajo, so v naslovu pogodb. To se imenuje ekonomska, socialna, teritorijalna kohezija. Pravna podlaga tega predloga pa je člen 175 in sicer tretji odstavek. In to je zelo zanimivo branje, gospa predsedujoča. Tam piše in Naj vas spomnim, da je ta naslov s vsemi instrumenti namenjen spodbujanju poenotenega razvoja v Uniji, da bi krepili gospodarsko, socialno, teritorijalno kohezijo, da bi zmanjševali razlike med ravnmi razvoja, pazite, različnih regij piše to, in nazadovanja, tistih, ki so najbolj na dnu. In torej v tem kontekstu, kontekstu tretjega odstavka 175, vidimo, da če imamo specifične ukrepe, če se ti pokažejo kot potrebni izvan sredstev, ki so predvideni v tem naslovu in brez poseganja v ukrepe, ki naj bi jih imeli v okviru drugih politik, torej takšni ukrepi se lahko spremejo v parlamentu in na svetu. In to so dodatni ukrepi k tistim ukrepom, ki so že predvedeni v skladih. Ampak vedno gre tu za kontekst kohezije. Tu nismo izven tega konteksta. No, ne vem, kako je to komisija brala. Zdi se, da tako, da ne le, da bomo poiskali ukrepe izven teh skladov, ampak bomo celo vzeli jih z teh skladov, da bi dali v povsem drug kontekst evropskega semestra. Mislim da je to zelo ustvarjalno, istočasno pa je tudi nespremljivo in nelogično, ko gre za predstavitev tako imenovanega programa. Bolj specifično gledano lahko rečem, da se zdi, da navdih za ta program prihaja iz Grčije in Cipra. No, ponovno lahko rečem, da je to nenavaden vir navdiha, kaj ti ti programi, ki še potekajo v teh državah, recimo v Grči, potekajo v izrednih okoliščinah. Gre za izjemne težave, v kateri so te države in strukturne reforme so to narekovale. Tu imamo delo te znane trojke in to je najmanj popularno, bi rekel. Ne samo, ko gre za narode iz te države, ampak tudi, ko gre za ljudi, ampak ko gre za celo Evropo, kajti zdi se, da to ne pomaga pri najhujših socialnih izzivih, s katerimi se soočajo ljudje po vsej Evropi. In mislim, da je to napačna smer, ta ekonomska rešitev. Včeraj, predsedujoča, smo imeli razpravo odbor v regiji. Pogovarjali smo se o sporočilu komisije za prispevke strukturnih sredstev za rast in delovna mesta. Tu ne bi izpolnili 16. člen CPR. -a. In komisija sama je v tem sporočilu rekla, da če si pogledamo kohezijo in konvergenco, se je to ustavilo v krizi, torej v letu 2089 in vse več je razhajan. Torej res je, vsi se soočamo s tem izzivom, kajti zopet se moramo obrniti na pravo pot kohezije. In tudi, če to govorimo o tehnični pomoči, ki je predvidna v različnih skladih, ki ste jih omenjali, potem gre jasno za tehnično pomoč v teh skladih, da bi spodbojili kohezijo, ne zato, da bi imeli kak drug namen, kar bi želela, ne vem, komisija spodbojati. No, ne bom komentiral evropskega semestra, omembe po državah, priporočila in mogoče celo potrebo po tehnični pomoči. Zatem pa, če oboje pomešamo, pa je to povsem nespremljivo. In to je nenavadno, da posegate v te sklade, vključno s skladom za najbolj ogrožene, vključno s socialnim skladom. Pred dvema dnevoma smo tu imeli obisk. Obiskal nas je podpredsednik Dombrovski in komisarka Tajsnova je bila tu rekla sta, da je še tako premalo sredstev, ni niti enega centa, ki bi ga lahko prihranili tu. Ampak Rekli pa so isto kot vi, da države ne morejo povečati pragov. Ampak razumeti pa morate, da je to pomankanje določb eden izmed razlogov, zakaj imamo tu uh, krizo glede identitete v Evropski uniji. Ne vem, če se tega ne zavedate. Kajti, zdi se, da so vaši predlogi na nek način predlogi, ki dajo dodatne razloge za brexit med ljudmi. Recimo v Združenem kraljestvu, ko to gledajo, ali bolj splošno. Tu imajo zelo hude dvome glede Evropske unije in kako koristna je unija sploh za ljudi. In tu bi imel še nekaj predvsej tehničnih vprašanj glede CF-a, glede tega, da ne bi vzeli denar tudi od tam. CF denar za tehnično pomoč prihaja iz 15 kohezijskih držav in še do dveh dodatnih. Zdi se, da da bo ta denar iz CF-a na voljo za vse države, torej vseh 28 držav. Ne vem, če ste opazili, da je parlament večkrat zelo jasno ugovarjal temu, kar ste storili v CIF-u, da ste vzeli denar od tam za EFSI. Večkrat v različnih stališčih parlamenta smo pozvali k temu, da bi ponovno obnovili denar za EPSI, ampak ne, namesto tega komisija želi užeti še več sredstva. Torej, sprašujemo se, ali ste spoh pozorni na to, kar pravi parlament, kar mi predlagamo tu. Svoj predsedujoča, predlagam, da imamo še eno razpravo o tem vprašanju, da sekretarjat povabi člane naj pošljo pisna vprašanja in da imamo še eno razpravo s predstavniki komisije, ne vem na kakšni ravni, kot se pač to njim zdi primerno, potem, ko dobimo njihove pisne odgovore. Hvala. Uh, ja, zdi se, da je to dober predlog. Bomo to obravnavali mogoče na naslednjem sestanku koordinatorjev. No. Um, we'll discuss it on the next. Bomo to obravnavali na naslednjem sestanku koordinatorjev za začetek. Ker imamo pred poletnimi počitnicami še en sestanek koordinatorjev in želimo imeti cel sestanek in nismo imeli dovolj časa in energije, da bi se poglobili v to doslej pred poletnimi počitnicami. In kot vidite, kolegica, tu je kar nekaj predvsej burnih reakcij. Mislim, da potrebujemo sporočilo, ki bo jasno glede tega, kakšna je politična odgovornost komisije to. Gospod Perinski vam ni zastavil vprašanj, ampak seveda lahko sami nekako pozamete vprašanje kaj je želel reči. Prosim. Ja, rada bi pojasnila nekaj vprašanj. Tudi strokovnjaki tu bi radi nekaj pojasnili, da ne bo nesporazumov. Prosim. Ja, začel bi s pravnim vprašanjem. Splošni cilj predloga za SRSP je, v okviru splošnega cilja tega programa in pomoči preko programa podporo državi članici, da lahko doseže to pomoč. Torej, tukaj za nacionalni organ, gre le za centralno vlado države. Torej, zato, da bi imeli upravljanje ekonomski in socialni sektor v odziv na te izzive, ki obstajajo. in kar se državam zdi pomembno za to, da se dobi pomoč. In to naj bi dosegli zlasti tako, da bi vključili pomoč za učinkovito rabo sredstev unije. To govorimo o določenih sredstvih unije v kontekstu SRSP in seveda gre tu za strukturne sklade najprej v prvi meri, ampak to so tudi tisti skladi, ki niso strukturni, ampak so še vedno skladi, ki delujo na podoben način kot strukturni sklad. Recimo, to je sklad za migracije družin in potem imamo to tudi za najbolj ranljive ljudi. Tam ne bomo vzeli nič denarja iz teh skladov, ampak bomo le tu izpolnjevali Glavne cilje programa pomagali bomo državam na boljši, bolj učinkovit način prirabiti sredstva. Tu omenjam splošne cilje, kajti beseda kohezija je zelo pomembna, kajti na tak način prispevamo k splošnim ciljem in preko splošnih ciljev naj bi reševali cilje teh delov Lizbonske pogode, ki snašajo na kohezijsko politiko. To je člen 174 in naslednji členi. Torej, to je splošni cilj SRSP-a. Kar zadeva pravno podlago našega predloga, pa lahko rečem, da želimo prispevati k ciljem kohezijske politike, kot je to opredeljeno v členu 174. Ampak zato moramo najti takšen mehanizem, da lahko delujemo izven strukturnega sklada. Kaj ti tam imamo člen 177 Lizbonske pogodbe, ki ureja te sklade? Zato, da bi prispevali k izpolnjevanju istih ciljev in tega dela Lizbone, ki se naša na kohezijo. To je člen 175, to je tretje stave, kot ste vi citirali, gospod poslanec Pirinski. Ta člen 175 se nanaša na vlogo držav članic na področju ekonomskih politik. Ta člen od držav tirja, da izvajajo ekonomske politike, da, da jih usklejujejo, zato da lahko dosežemo, da prispevajo k doseganju ciljev kohezije. In če člani komisija, unija menijo, da je treba izpeljati ukrepe izven teh skladov, da bi dosegli ta cilj, potem imamo lahko predlog komisije skladno z običajnim zakonodajnim postopkom, s katerim dosežemo izpolnjevanje teh ukrepov in splošnih ciljev člena 175. In natančno to počnemo s tem predlogom. Sveda je to povezano s področjem kohezijske politike. In to, kar bi radi dosegli preko SRSP, se pokriva s temi področji intervencije kohezijske politike. Potem imamo še eno področje in to je člen 197. In zakaj imamo dvojno pravno podlago v našem predlogu? Zato, ker drži to, kar je povedala gospa McCarthy, tu presegamo časih zaradi pomoči državam, presegamo cilje kohezijske politike, ker se želimo odzvati na zahtevo držav članic, da prejmejo pomoč tudi na tistih področjih, ki niso zajeta v pravilih upravičnosti, v uredbi za strukturne kohezijske sklade. Zato imamo ta člen 197, ki se nanaša na upravno sodelovanje in tu gre za izvajanje evropske zakonodajne splošno in zato lahko v okviru tega pomagamo državam tudi na tistih področjih, ki niso strogo zajete v koheziji kohezijskih ciljih. Recimo tu gre za migracije. Migracije niso del kohezije, ampak mi bi radi pomagali državam zlasti v tem obdobju, kjer je toliko potrebe po upravnih zmogljivostih, povezavi z migracijami in tu bi radi pomagali tudi preko tega programa. Tega ne bi mogli storiti, če bi se le omejili na pravno podlago na člen 175, 3 in na 174, pač kot programski element. Treba je preseči to, zato smo pravno gledano ustvarili dvojno pravno podlago in osebno menim, da je to povsem odgovorno in da to odraža potrebe tistih sektorjev, kjer se lahko pojavijo potrebe držav članic. Tudi jaz bi želel, želela pojasniti nekaj točk. Najprej, novi CPR je zasnova novega pravnega okvirja za finance in pojasnjuje povezavo z gospodarskim upravljanjem. V besedulju piše, brez zdravega politik, zdravega gospodarskega vodenja v prid um, <clears throat> tem skladom ne bomo imeli učinkovite rabe teh skladov in ne bomo uspeli doseči ciljev strukturnih skladov. To je povezava. In povezava je tudi v sami Eh, pogodbi. 175. člen, prvi odstavek. Države članice bi morale voditi gospodarske politike tako, da bodo prispevali k kohezijski politiki in uh, <clears throat> komisija bi morala pomagati. Tretjič, mi iz nacionalnih uh, ovojnic ne bomo oduzeli nobenega denarja, niti za tehnično pomoč. Uh, To je tehnična pomoč komisije. In minimalni znesek prihaja iz tehničnih pomiši, ki jih uporablja komisija, zato da bi državam članicam eh, pripravili nacionalne programe in izvajanje in evalvacije leteh. Denar, ki ga bomo vzeli, denar je tako malo, da ne bo negativno vplival na izvajanje in spoštovanje ciljev strukturnih skladov. Brez gospodarskih politik, zdravih gospodarskih politik, ne moremo doseči konkurenčnosti zdravega trga dela in tega ne moremo doseči zato, da bi zmanjšali eh, neenakosti med državami članicami in potem, da bi uspešno izvajali strukturne sklade. Želela bi tudi povedati, in to je po mojem mnenju dokazuje eh, koristnost tega predloga, sama država članica nam daje denar za iz svoje tehnične pomoči, zato da v njenem imenu izklenemo pogodbe, zato da bi bili bolj učinkoviti in da ne bi bilo političnih umešavanj eh, v državi članici. Zato nam dajo svoje lastne sredstva. Ali to ne dokazuje, kako, kako koristno je uporabiti eh, to pomoč in da komisija opravi to delo. In komisija to počne iz lastnega denarja, iz lastne tehnične pomoči, da pomaga državam članicam. In podarili ste, da sta e, v Grči in na Cipru, da so bile izjemne gospodarske okoliščine. Ali ne bi želeli drugim državam pomagati, da ne bi prišlo do takih okoliščen in to jim pomagali že vnaprej. Najlepša hvala hvala in hmm, pozdravljena skupina iz hmm, obiskovalcev iz Magdeburga. Prišli ste zelo pozno, običajno je ta dvorana polna poslancev, članov odbora, sedaj pa smo že pri koncu tega sestanka. Upam, da boste vsaj zaznali vzdušje, ki vlada v tej dvorani. Želela za nekaj minut bi besedo dala gospodu Šogorju, kako bomo nadaljevali razpravo. Najlepša hvala, želel sem. Zagotoviti seveda je to naš prvi, prvi sestanek, imeli bomo še sestanke z poročevalci v eh, senci in tam se bomo pogovorili o vseh eh, naših bojaznih in pomislekih. Odlično. Potem bomo s tem zaključili sestanek. Rekli bomo, vi kot poročevalec boste o tem razpravljali z poročevalci v senci. Potem pa lahko nadaljujemo z našo razpravo, morda med koordinatorji. Jasno je, da, da je to nekaj, kar želimo komentirati in na kar želimo vplivati. Eh, vrnili se bomo še k vam. Najlepša hvala, da ste prišli in za vse vaše odgovore. Mi smo zelo zauzet odbor in prepričana sem, da se bomo še videli. Osnutek mnenja, o tem bomo razpravljali mm, do 1. septembra. 7. september je rok za vlaganje predlogov sprememb. Glasovanje v odboru EMPL je to prav, drži? Ne. Glasovanje bo kasneje. Torej, eh, predolgi sprememb pa do oktobra 2016. Torej, imamo še časa za um, eh, razprave, za ostra vprašanja in morda tudi za nekoliko strožjo vsebino. Vsem najlepša hvala za vaše prispevke na današnjem sestanku. Naslednji um, srečanje našega odbora bo 21. junija in torej, če imamo že kakšne pripombe, eh, jih lahko podamo še pred poletnimi počitnicami. Najlepša hvala vsem, hvala tudi obiskovalcem iz Magdeburga. Običajno je ta dvorana polna veliko poslancev iz različnih političnih skupin in vseh, in vseh 28 držav članic. V glavi si morate predstavljati tako situacijo. Lahko povem, da odbor za zaposlovanje, ki se ukvarja z delovnimi mesti, brezposelnostjo, s pravicami sindikatov, in z socialno agendo smo najstrožji, najostrejši odbor v tem parlamentu. Lahko najdete eh, ljudi, s katerimi razpravljamo in tudi ljudi, ki zastavljajo vprašanje, čeprav danes s tem zaključujemo sestanek. Hvala.